naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospoda Van Dalena, strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko Evropske unije do leta 2018. Prvi govornik je prav gospod Van Dalen kot poročevalec. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Er Hvala, gospod predsedujoče. Veliko lahko povemo o evropski pomorski prometni politiki, ampak ne bom. Osredotočil se bom samo na ključne točke. Prvi, prva točka je pomen tega sektorja. 80 odstotkov svetovne trgovine poteka po morju. Evropska flota pa predstavlja 81 odstotkov. Na evropskem trgu kar 40 odstotkov vsega blaga se prevaža po morju. To je pomemben gospodarski sektor in ta mora biti konkurenčen na svetovni ravni. Če razumemo vse to, potem iz tega izhaja naslednja točka, samodejno, to je konkurenca. Vse države po vsem svetu morajo diversificirati svojo floto. Če bomo to omogočili tudi v Evropi, bo trajalo samo nekaj let. In oziroma če tega ne bomo dos dosegli v Evropski uniji, se bodo naše ladje lahko kmalo preusmerile in eh, plule pod drugimi zastavami. Treba je zagotoviti logistiko, doke, infrastrukturo, usposabljanje, izobraževanje in podjetja, ki se ukvarjajo z inovacijami, je treba prav tako vključiti v izboljševanje okoljskih vidikov pomorske prometne politike. Če pa bi nas naša flota zapustila, če bi plula pod drugimi zastavami, bi to pomenilo ogromno škodo za gospodarstvo Evropske unije. Omeniti pa je treba tudi različne takse, različne pristojbine za tonaže in podobno. Treba je zagotoviti trajnostno naravnanost tega sektorja. Zanima pa me, kdaj bo Evropska komisija pripravila pravila za državno pomoč za pomorska pristanišča. Ta predlog naj bi prišel na dan jeseni, samo ne vem, katero jesen, katerega leta. Samo to vem, da je zame pomembno, da mora biti državna pomoč transparentna in pregledna, da, bo, da se bo vedelo, kdo odgovarja zakaj. Nima smisla podpiramo nerabljene terminale ali pristanišča, ki so blizu tretjim državam. To ne bi imelo pravega smisla. Gospod predsedujoča, dovolite, da omenim tudi peti odstavek. V angliškem besedilu govorimo o priložnostnih zastavah, v angliščini flags of convenience. Ne vem, ali je to ustrezna terminologija ne želimo namreč, da bi šlo za zastave in ladje, ki ne bi izpolnjevala ustreznih osnovnih standardov. Govoriti moramo tudi o kakovosti zastav. Tako imenovana poceni zastava zagotovo ni nujno tako imenovana flag of convenience. Pomorski sektor pa moramo približati tudi mladim ljudem. V Evropi se prebivalstvo stara in za našo mladino moramo narediti veliko več. Nikoli ni prezgodaj, da začnemo obveščati mlade o pomorskem sektorju. Zato me veseli, da so lastniki ladi že začeli obveščati in dvigovati raven ozaveščati v osnovnih šolah kar zadeva zaposlovanje v pomorskem sektorju. To so torej ključne točke in na to se bom vrnil še kasneje. Hvala lepa. You, Now... Hvala lepa, gospod Van Dalen. Zdaj pa komisar Pibalks. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, hvala poročevalcu za odlično delo pri tem politično zelo pomembnem vprašanju. Pomorska prometna politika Evropske unije do leta 2018 pripomore tudi k oblikovanju strategije Evropske unije do leta 2020. Pripravljamo predloge na tem področju. Ta strategija je v spredju razvoja strategije Evropske unije. Pomorski promet je ena od prednosti Evropske unije in zato moramo izkoristiti to, kar že imamo. In to bo pomembno tudi v prihodnje. Naš glavni cilj je zagotoviti in zagotoviti dolgoročno trajnost in učinkovitost ter uspešnost evropskega pomorskega prometa, kar pomeni varno in učinkovito ter okolju prijazno pomorsko politiko in storitve. Pomorska, pomorski promet pripomore tudi k industrijskim inovacijam na tem področju. Imamo tudi ambiciozne okoljske cilje. Komisija je vedno poudarjala, kako pomembno je najti globalne rešitve, zlasti, ko gre za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Izvedena je bila ocena strategije še pred gospodarsko krizo. V luči recesije je strategija še vedno primerna. Poudariti moramo vzdrževanje in izboljševanje mednarodnega reda na tem področju nepoštena konkurenca pod standardno podstandardne pomorske storitve so tisto, proti čemur se moramo boriti. Sodelovati moramo z glavnimi trgovskimi partnerji. Pozdravljam poročilo, ki je predstavljeno in zahvaljujem se odboru Tran. Veliko teh vprašanj je že bilo predmet razprave v komisiji in o tem, s tem se ukvarjamo na številnih področjih. pomemben element pomorske politike so tudi ovire, ki jih je treba umakniti in odpraviti. Evropska pomorska pobuda bo nekaj, kar bo komisija predstavila leta 2011. Glede državnih pomoči in smernic, ki naj bi jih predstavili leta 2010. Glede tega naj povem, da smernice iz leta 2004 ne bodo prenehale veljati, ampak bodo revidirane. Sedanja kriza, sedanja recesija vpliva tudi na pomorski promet in pomorske storitve in zato moramo biti previdni pri naših ukrepih. Pripravljamo tudi natančen načrt za izvajanje te strategije in to nameravamo objaviti letos poleti. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa še govorniki za politične skupine. Najprej gospod Kumocakos, dve skupini za EPP. Najlepša hvala. Moram reči, da sem z velikim zanimanjem zasledoval E, izvajanje gospoda komisarja. Ta pomorske e, poti so izredno pomembne za naše gospodarstvo. E, morali bi pri nas doma obdržati pionirsko vlogo, ki jo imamo na tem področju. In to je veliki ziv za nas v prihodnje dragi kolegi, moramo obdržati to vlogo v svetu eh, in zato potrebujemo učinkovito in usklajeno strategijo za eh, pomorsko prometno politiko. Poročilo, o katerem danes razpravljamo in ki ga je večina podprla v ustreznem pristojnem odboru, eh, je eh, zelo dobro, torej besedilo po mojem mnenju je izredno dobro, ni potrebno nič spreminjati, eh, kaže na potrebo, da imamo jasno linijo. Eh, seveda evropske pomorske Promet je pred tremi velikimi izzivi. Prvi izziv je eh, povečati konkurenčnost. Zagotovo je stvar takšna, da je eh, to sicer zelo pomembno, ampak eh, pogosto imamo eh, nefer konkurenco. Potem, eh, treba je ohraniti državne subvencije, zato ker je to v interesu ohranitve konkurenčnosti tudi držav članic. In tretja zahteva je, da okrepimo in izboljšamo Eh, izobrazbo, ker opažamo pri mladih ljudeh, ki se sploh še zanimajo za ta poklic, da niso dobro izšolani in tu moramo biti bolj dinamični. Eh, to je nekaj, s čemer se moramo spopasti in jaz mislim, da gre poročilo v pravo smer. Hvala, gospod predsedujoči. Fleckenstein, gospod Fleckenstein za socialiste, tri minute. Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, gospod komisar. Najprej moram povedati, da smo zelo veseli, da bomo v prihodnje v Evropski uniji imeli strategijo za pomorski promet, čeprav bomo na to morali še malo počakati. Izhajamo iz tega, da je to poročilo, da bo to poročilo vključilo tudi belo knjigo o prometu. E, tu imamo okvirne pogoje, da bomo eh, dosegli, da bo naše gospodarstvo konkurenčno na tem področju. Seveda pa je potrebno te okvirne pogoje uskladiti z ekologijo, drugič moramo jim sprejeti tudi socialne standarde. Eh, na kratko bi spregovoril o treh zadevah. Prvič, eh, pomorski promet je e, okolju prijazen, zato je bil tudi naš cilj, da v prihodne e, ta e, vrsto prometa povečujemo, ker to lahko prispeva k izboljšanju okolja. Mi se strinjamo s tem, da damo pobude, naprimer zelena pristanišča. Čeprav danes ne bomo nič sklenili, temveč bomo samo naročili komisiji in svetu, da pogledajo, kaj se da narediti. Zdi se mi, da je prav tako pomembno, da ohranimo mednarodno konkurenčnost tudi napram drugim eh, vrstam prometa. Zato je eh, na osnovi našega predloga pomembno, da še enkrat komisija eh, oceni, kakšne so posledice, ker če hočemo na enem delu več kot drugje, moramo paziti na mednarodno konkurenčnost, na drugi strani pa tudi, da ne bi bili kontraproduktivni. Dovolite mi, da navedem še eno zadevo, ki je za me pomembna. E, to je vključevanje e, evropskih pristanišč v e, te sisteme TEN. Tu gre za pomembna križišča v transportnih verigah in svojo nalogo lahko izpolnijo le, če se olajša intermodalnost oziroma se leta krepi. Obstaja še cela vrsta točk, ki bi jih lahko tukaj navedli. Gospod Vandalen, čestitam vam k temu dobremu poročilu. Mi smo sicer malce sodelovali tu in prosim za vaše razumevanje da nočemo poslabšati tega dobrega poročila s tem, da bi sprejeli vaše predloge sprememb. E, najlepša hvala, gospa Savisar, če je tu. Imate še koga, mogoče? Uh, želi kdo govoriti o vašem imenu? Jaz sem Gezina Majzner, jaz sem že rekla, da bom govorila, gospa Savisa ni tu, ona je eh, svoje poročilo predala v pisni obliki, ne vem, a naj zdaj govorim. Nekdo naj bi govoril v imenu Aldeja, torej gospa Savisar, in če ni nikogar, ki bi govoril v njenem imenu, lahko nadaljujemo seznamom. Ja, meni je v redu, ampak kolikor vem, je tudi meni kot koordinatorki dodeljen čas za govor. Gospa Savisar je podala pisno poročilo in ga predala predsedstvu. Dobro, pa gremo naprej na zeleno, na naslednjo delovno skupino in potem boste imeli, gospa Majsner, tudi vi besedo. Kasneje, gospod Besed za zelene, izvolite. Merci, Le groupe... Hvala lepa, gospod predsednik. Skupina Evropskih zelenih brez pridržka podpira poročilo in pa priporočila gospoda Vandalena. To besedilo je oravnoteženo in je tudi sad tesnega sodelovanja, ki ga je znal spostaviti z drugimi političnimi skupinami. To poročilo podpiramo, zato ker dobro umešča izzive evropske pomorske politike podarja pomen povečanja pomorskega prometa, tako mednarodnega kot eh, skupnostnega, istočasno pa upošteva tudi pomen okolja in pa socialne dimenzije. To besedilo je v logičnem postopku, eh, v logičnem procesu, ki ga želimo videti posod in to je trajnostni razvoj. Besedilo odpira pozitivne piste, tako da bi pomorski promet do leta 2018 eh, se lahko razvijal po najboljših možnih pogojih. Zlasti podpiramo tudi boj <clears throat> proti eh, tistim, ki se odločajo za zahtave, zastave zaradi ugodnosti. Potem podpiramo tudi predlagane ukrepe proti piratstvu in pa eh, politiko za enotno Evropsko morje podpiramo tudi pomen, eh, ki ga daje intermodal, eh, intermodalnosti in pa podpiramo poenostavitev administrativnih pravil za vstope in izstope iz evropskih pristanišč. Ravno tako tudi podpiramo tisti del, ki govori o pomorčakih in usposabljanju leteh in pa eh, prioriteto, ki je dana okoljskim vprašanjem. To vse gre v pravi smeri, v smeri spodbujanja pomorskega prometnega sektorja, ki mora konkurirati eh, cestam in eh, letalskemu prometu in to bo vedno eh, stvar, ki jo bomo podpirali. Gospod Van, Van Dalen tudi podarja globalne izzive, katerim pomorski primet, promet prinaša odgovore je tudi način boja proti spremembam podnebja. In pomorski sektor mora biti povezan tudi z sistemom STE in poročevalec tega ni vključil, eh, niti odbor ni tega omenjal. Noben gospodarski sektor pa ne sme uiti skupnim pravilom tako kot eh, eh, letalski sektor, kot cesni sektor, tudi eh, pomorski sektor mora sodelovati pri naporih za zmanjšanje emisij CO2. In to bomo branili pred celotnim parlamentom. Gospod Henin, za goje tri minute. Femizm. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, ofemizem je, če rečemo, da eh, Evropa potrebuje pravo strategijo pomorskega prometa, kaj to eh, je bistveni izziv za razvoj naše eh, unije zaradi zaščite okolja, kakor tudi zaradi gospodarskih razlogov. Pristop mora biti globalen, mora vključevati tudi pristanišča, ladjedelništvo, in pa eh, pomorčake. Naš parlament je leta 2006 predstavil eh, poročilo, ki predstavlja enega glavnih elementov za vsakršno evropsko strategijo pomorskega eh, prometa. In eh, eh komisijo pozivamo, da se še naprej bori proti eh, zastavam za zaradi ugodnosti. Ampak niso zlorabe tiste, ki eh, so problem, ampak obstoj te prakse kaj ti, si, če ne bomo im, e, imeli pravega pristopa, bodo vsi naši napori ostali brez e, rezultatov. Treba je zagotoviti spoštovanje okoljskih in socialnih kriterijev, ustrajati e, na zaposlovanju in spodbujanju zaposlovanja tudi v tem področju. Si, si, sicer Eh, bo prišlo do socialnega in okoljskega dumpinga. Področje varnosti na tem področju pa je povezano z pravim usposobljenim osebjem eh, in z dobrimi pogoji dela. Z zadovoljstvom ugotavljam, da končno govorimo tudi o doživljenskem usposabljanju pomorščakov, kajti njihova poklicna usposobljenost mora biti tudi pravica in to morajo financira, eh, financirati lastniki. Ravno tako eh, podpiram tudi tisti del, ki govori o ladjedelništvu in kakovosti jekla. Veliko kontradikcij še obstaja a? in preveč pa eh, ta eh, sektor trpi zaradi lobijev in ultraliberalnih pritiskov. Eh, kako naj podpiramo zaposlovanje pomorščakov brez e, študij, ki bi pokazale, katere tehnologije lahko e, e, podprejo boljše, boljše pogoje dele. Tudi isti delavci oziroma delavci nimajo istih pravic, če prihajajo iz držav Evropske unije. po, po drugi strani obstajajo neprijavljeni prevozi nevarnih snovi. Veliko moramo še narediti. To bo, delo bomo upravili skupaj, zato ker res potrebujemo dobro pomorsko politiko. Treba je spoštovati zato tudi moške in ženske, ki često tvegajo svoja življenja, da izpolnijo potrebe drugih. Hvala lepa. Gospa Rozbah et ambiciøst strategipapir men jeg. Hvala lepa za besedo. Ja, to je ambiciozen dokument. Dovolite nekaj komentarjev. Zdi se mi, da bi morali izboljšati strukturo naše flote, ampak upoštevati moramo varnost, ki je bila v preteklosti na precej slabi ravni. In to je dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Kako boste obravnavali ladje, ki, za, za katere boste ugotovili, da so se v preteklosti ukvarjali naprimer s trgovanjem ljudmi ali kakšnimi drugimi kaznjivi dejanji? Spoštovati pa je treba tudi kar najvišje okoljske standarde Evropske unije. Osredotočamo se na Afriko in na piratstvo tam, ampak tudi v Indoneziji je to velik problem. Tega pa sploh ne omenjamo. Tudi, kada gremo v katerekoli ozemenske vode, kakšne države, moramo upoštevati okoljske standarde, zato da ne povzročamo večje škode. Varno plovbo moramo zagotoviti in ne ogrožati priobalnih voda. Kaj pa okoljska škoda, ki jo povzročajo ladje? Veliko krat pošiljamo stare ladje v Indijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pomorstva ne moremo obravnavati eh, ločeno od drugih sektorjev. Tudi evropskega pomorstva ne moremo ločevati od mednarodnega pomorstva, kajti Evropa je pomembna zlasti, eh, ko gre za promet s kontejnerjem. Vendar je treba politiko na tem sektorju izboljšati. Izboljšati je treba usposabljanje pomorčakov, pogoje dela teh ljudi. Ravno tako moramo izboljšati življenske pogoje pomorščakov, tudi takrat, ko so na kopnem. Pomorst ribištvo in pomorska industrija eh, trpi zaradi pomankanja visoko kvalificirane delovne sile. Azijska podjetja, eh, bliž, podjetja iz bližnjega vzhoda nudijo dosti več kot pa evropska in tako se eh, profesionalci z tega področja raje odločajo za zaposlitev v Dubaju, eh, na kitajskem, in eh, potem potujejo pod drugimi zastavami. In to je treba ustaviti. Države članice morajo bolj tesno sodelovati, zato da bodo eh, harmonizirale študije na tem področju, da bodo nudile staže, eh, da bodo izmenjavale izkušnje in da bodo izboljšale tudi kakovost čol za pomoščake. Drugi vidik pa je varnost. Včasih je varnost problem v mednarodnem pomorskem prometu. Poglejmo, kaj se dogaja na afriškem rogu. E, nekaj uspeha je bilo doseženega, vendar pa potrebujemo več varnosti. E, vojaki potrebujejo dosti boljše ladje, kot jih imajo trenutno. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa gospod El Kadruji. Dve minuti. Hvala lepa za besedo, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, spoštovani gospod komisar. V veliki meri bi podprl besede gospoda Fleckensteina in poročevalca. In hvala vam, gospodu Vandalenu, za odlično pripravljeno poročilo. Povdarja kar nekaj zelo pomembnih vprašanj, zlasti pomen pomorskega prometa za naše gospodarstvo in dejstvo, da moramo biti konkurenčni na globalnem trgu. Zagotoviti moramo, da bo naš pomorski sektor ostal konkurenčen, potrebujemo pa tudi bolj trajnostni pomorski sektor. Z drugimi besedami, upoštevati moramo tudi tveganje plutja pod drugo zastavo. In to vse na enakovredni podlagi. Pravila o državni pomoči, ki jih omenjamo že nekaj časa, je treba uveljaviti čim prej zato da zagotovimo enake pogoje za vse. Glede delovnih pogojev, zagotoviti je treba, da bo ta sektor ponovno postal privlačen za mlade ljudi, kar pa je izjemno težko in res se moramo potruditi za to, da zagotovimo, da bodo mladi se zavedali, kakšne so možnosti za kariero, za zaposlitev na tem področju. Izboljšati je treba tudi delovne pogoje s pomočjo zakonodaje, tudi preko mednarodne organizacije dela in dokumenta, ki ga je treba še ratificirati. Vpliv pomorskega sektorja na okolje je tudi velok. Veliko lahko naredimo tudi na tem področju. Lahko podpremo mednarodno pomorsko organizacijo pri tem vprašanju. Oblikujemo lahko privlačen poklic, če bo ta poklic varen. In ta tretji paket, tretji svežen, je treba začeti izvajati in lahko samo za, še nadalje podpiramo misijo Atalanta ob somalski obali. Zdaj pa, gospod Majsner, izvolite. Danke. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz bi hotela kot prva govornica eh, politične skupine Alde se zahvalila gospodu Vandalenu za to, ker je pripravil dejansko zelo dobro poročilo in se na to dejansko dobro spozna. Mi vemo, kako pomembno je to področje. Eh, pomorsko gospodarstvo v zadnjih letih pred krizo je dosti bolj se razširjalo kot druge eh, vrste prometa. In lahko rečemo, da ta pomorski grost je za nas nadaljni Evrop, eh, razvoj Evrope izredno pomemben. Obstaja tudi prognoza, da potem, ko bo ta kriza nekako mimo, da se bo ta e, vrsta prometa še bolj razširila. Mm, e, eh, 19 odstotkov vsega izvoza gre skozi pirtanišča in to je treba upoštevati pri koridorjih, pri vseevropskih omrežjih. Mi potrebujemo podmladek, če hočemo imeti več e, e, transporta. Mi potrebujemo ljudi, ki to radi delajo, potrebujemo dobro usposabljanje v celotni robi in pa tudi propagando za, to, e, službe, za te službe, za ta poklic. Mi hočemo imeti dobre delovne pogoje, to je tudi nekaj, kar bi lahko harmonizirali v okviru Evrope. Področje okolja, o tem je bil že govor. In eh, ta vrsta prometa je zelo prijazna okolju, predvsem kar zadeva eh, emisijo CO2, eh, dušikove eh, okside in tako dalje. Mi moramo delati na tem, mi moramo Eh, vsi v Evropi se za to zavzemati in tudi to je bilo že rečeno, to je izredno pomembno. Eh, prevoz po morju eh, je v mednarodni konkurenci in mi bi morali biti vodilni v Evropi in mi bi morali ohraniti to vodilno funkcijo. In seveda je potrebno tu še marsikaj narediti. Skupno moramo ta sektor razvijati naprej. Torej, to je področje prihodnosti in zato je dobro, da razvijamo dolgoročno strategijo. Schönen Dank, Frau Meissner. Najlepša hvala, gospa Meissner, gospa Wickl. Monsieur le Président, merci. Euh, monsieur le Commissaire. Eh, gospod predsednik, hvala lepa. Gospod komisar, bistvenega pomena je, da imamo na evropski ravni ambiciozno in dolgoročno politiko pomorskega prometa, ki mora upoštevati specifičnosti tega sektorja in eh, prinašati odgovor na iz, eh, izzive. To je strateško vprašanje za Evropsko unijo. Najprej zaradi vloge, ki jo ima pomorski promet v rasti in eh, zaposlovanju v mednarodnih odnosih, eh, ravno tako zaradi vpliva na eh, okolje. Omenjeno je bilo, da predstavlja 90 odstotkov pomorske trgovine oziroma svetovne trgovine. In zato mora Evropska unija tudi eh, določiti ključna področja za eh, politiko Evropske eh, politike pomorskega prometa. Naj povdarim nekaj vidikov, ki smo jih eh, omenili v odboru za promet. Evropska komunija mora okrepiti konkurenčnost tega sektorja, politika eh, mora izboljšati pogoje dela in usposabljanje na tem področju, ne sme pa škoditi konkurenčnosti in pa trajnostnemu razvoju eh, ter varnosti na področju okolja mora evropska politika eh, spodbujati internacionalizacijo zunanih stroškov in eh, Pri tem ne smemo pozabiti tudi na vlaganja v izboljšanje in eh, krepitev eh, pristaniške infrastrukture. Že od Danes mora Evropska unija imeti svojo vizijo do leta 2018. Eh, gospod Van Dalen je pripravil odlično poročilo, odbor ga je podprl in upam, da bo to poročilo doživelo tudi široko podporo v eh, celem parlamentu. Na ta način se bomo izognili eh, nepotrebnim razpravam v prihodnje. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod eh, Rike, sedaj pa gospod Tikao. Dve minute. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pomorski promet postaja zelo pomemben za Evropsko unijo. Ta sektor se sooča z vedno večjo konkurenco, ne samo na ravni skupnosti, ampak tudi na mednarodni ravni. Zato želimo podariti pomen te dejavnosti eh, na obeh ravneh, se pravi skupnosti in izven skupnosti. Še vedno so države članice EU, ki so na črnem seznamu ali eh, sivem seznamu memoranduma iz Pariza. Zato pozivamo lastnike, ladarje, da eh, naredijo vse, da se njihova eh, situacija spremeni in da bodo lahko vključili na beli seznam. Mislim, da na vseh državah članicah eh, ki imajo dostop do morja, potrebujemo evropske centre za hitro posredovanje v primeru nesreče. Gospod eh, komisar, to priložnost izkorišča za to, da ponovno od komisije zahtevam, da naredi vse, da bo eh, eh, izhod na Črno morje prinašal koristi celi Evropi treba je oblikovati projekte, ki, se bo, eh, ki bodo razvili koridorje do Črnega morja. Eh, povezava med Rotterdamskim pristališčem in Konstantskim pristališčem lahko za 4000 metrov eh, skrajša razlik, razdaljo med Črnim morjem in Severnim morjem. Zato eh, mora se čimprej izvesti koridor 18. Čeprav pomorski eh, promet ni tako onesnažujoč kot drugi, pa mora biti vseeno vključen v schemo ETS. Res je, da se danes soočamo tudi z zelo velikimi izzivi zaradi krize in tudi pomorski promet trpi zaradi krize. Ni dovolj dovolj kvalificirane delovne sile zaposlene v eh, tem sektorju. Vendar pa je to močno povezano z konkurenčnostjo evropske flote. V tem smislu pa moramo povečati mobilnost teh delovcev. Hvala. Eh, prosim vas, da se držite predpisanega časa. Gospoda Kellyja ne vidim v dvorani. In zato takoj dajem besedo gospe Ajali za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, najlepše še zahvaljujem gospodu Fandalenu in gospodu Fleckensteinu za to pobudo. Tako bo tudi Evropski parlament lahko prispeval k napredku Evropske pomorske politike. Upam eh, in hvaležna sem za to, ker ste eh, sprejeli tudi nekatere moje predloge, ki se nanašajo na podporo pristaniščem. Istočasno menim, da moramo pomagati ljudem, ki, de, ki so fizično hendikapirani. Eh, ko govorimo o pristaniščih, moramo upoštevati vse okoliščine. In to pomeni, da moramo tudi uporabljati zelene možnosti oziroma možnosti zelenega eh, goriva. Predsedujoči je opozoril govornico, da prehitro govoriti. Potem so tu še eh, inteligentni sistemi, satelitni sistemi, Galileo in tako naprej. Boj proti piratstvu je pomemben. Podpreti moramo tudi Atalanto, da se bo še bolj razvila v operativnem smislu. In potem pa še možnost eh, za invalidne osebe. Eh, te moramo omogočiti dostop do eh, pomorskega prometa. Ravno tako poskrbeti za povezavo med vsemi pristanišči. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Gospoda Papa Nikolaova vidim, ki želi govoriti. Hvala lepa, kjer je prevedre. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To je dejansko zelo pomembna strategija, o kateri zdaj razpravljamo. Eh, kar zadeva direktive, smernice, sem dejansko prepričan, eh, da je eh, poročevalec opravil dobro delo. Hotev bi povedati nekaj kot član odbora Libe, kar je zelo zanimivo, ena pobuda za omrežje, nadzorno omrežje, omrež, kontrole. To bi bilo bilo eh, potrebno ustvariti integralni sistem za eh, razširjanje informacij. Eh, tu bi sledili vsem ladjam, ki so na morju in pregledali tudi njihov tovor. Jaz zdaj ne vem, kako daleč je to razvito, ampak obstajajo tu različne možnosti, tudi Frontex naprimer in druge. Jaz ne vem, kaj e, misli komisija, ali bo to upoštevala, ali bodo različne pristojnosti za različne nosilce prometa, e, morali pa bi razvijati zadeve v obe smeri. Now, Hvala le, lepa, to je bilo jo, eh, zelo jasno. Gospod Pasko, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Dotakniti bi se želel dveh vprašanj, Eh, ki jo je eh, poročevalec eh, omenil, ampak ni razdelal. Najprej piratstvo, to je predvsej velik problem. Naše izkušnje bi morale prispevati več k izdelavi pravil o samozaščiti, ki jih izdeluje IMO. Piratstvo se bo verjetno še širilo, kljub Atalanti. Naša unija pa ne more imeti več takih operacij po celem morju. Uh, E, drugo vprašanje pa je potreba potem, da potrebujemo boljšo povezavo med e, pomorskim in kopenskim e, sektorjem. Kompleksnost dejavnosti je velika in jo še poudarjajo politični, okoljski in ekonomski faktori Donave in pa Črnega morja. Hvala lepa, gospod Pasko. Gospa Tikao je spet dvignila glavo. Govorili ste že, a želite še kaj povedati? Ja. Uh, Ja, gospod predsednik, gospoda komisarja bi želela vprašati dve stvari. In sicer prvo vprašanje. Poročilo, ki ga zahtevamo od Evropske komisije v zvezi z učinkovitostjo projekta Marko Polo, torej drugo vprašanje za komisijo pa je naslednje. Vedeti bi želela, ali obstajajo novi zakonodajni predlogi v zvezi z vlogo pomorskih pristanišč eh, v Evropski uniji v okviru te globalne pomorske politike. Hvala lepa. Hvala. Gospod Kumacakas. Stopu mu dinete to logo, to ksanazica, ja ena monologo najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Samo en razlog imam za to. V začetku sem nekaj spustil, ko sem govoril. To, kar eh, tudi drugi kolegi niso mogli slišati, zato bi hotel to dodati. Eh, vloga MSE. Eh, E, to je izredno pomembno delo, ki ga tu opravljajo. Z nekaterimi kolegi smo bili tam, tam odlično delajo, zelo e, koristno za razvoj strategije pomorskega prometa Evropske unije in mi bi jo morali podpreti. Jaz mislim, da podatki, tehnične možnosti, ki tu obstajajo, ne koristijo samo e, ladijskemu, torej pomorskemu prometu, temveč lahko pomagajo tudi drugim sektorjem, kot je bilo ravno kar rečeno, tudi glede na podatke podatke, ki jih lahko zajemajo, lahko koristi tudi Frontex. Eh, po pravici povedano, moram reči, da EMSA opravlja zelo pomembno delo. To moramo priznati in to moramo imeti pred očmi, če govorimo o strategiji pomorskega prometa. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Ali bi lahko, prosim, odgovorili na nekatera od postavljenih vprašanj? Gospod predsednik, članice in člani eh, parlamenta, Razprava je bila fascinantna in je povdarila odlično poročilo eh, gospoda Fandalena, kajti nič eh, težjega ni kot pripraviti tako strategijo in o njej govoriti. Ta strategija je instrument, eh, ki, ki ima dolgoročno vizijo, istočasno pa se mora osredotočati na glavne vidike. Sed, eh, sedaj izdelujemo podroben terminski plan tudi in Želel bi pa odgovoriti na tri konkretna vprašanja. Eh, smernice za pristanišča z državno pomočjo. Eh, to je sicer stvar razprave v generalnem direktoratu konkurenca. In oni bi res že, želeli, da je pristojni komisar eh, tudi vključen v celoto. Torej, to zahteva nekaj časa, ampak na tem delamo. V zvezi z Markom Polom, o tem smo se že pogovarjali, v zvezi z eh, prometnimi eh, omrežji in Marko Polo bo s tem povezan. Pomorska pristanišča, Tu pa še nimamo nobenega eh, zakonodajnega predloga v zvezi s tem. Še enkrat najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za to razpravo. Bila je za komisijo zelo, zelo koristna. Much, reporter, Sedaj poročevalec, gospod Fandal. Ja, voorzitter, dank. Uh, Eh, gospod predsedujoči gospod komisar najlepša hvala hvala vsem kolegom mislim da je to lep primer konstruktivnega sodelovanja med vsemi političnimi skupinami <clears throat> eh, torej gre za vprašanje okolja kajti eh, ogljikov odtis pomorskega prometa je možno bistveno izboljšati. E, torej, gre seveda tudi za pristojbine na določena goriva. To si je treba ogledati. Potem koncept, ki so ga nekateri omenili, zelena pristanišča, to pomeni, da bi hitreje odpravljali ladje, ki so bolj prijazne okolju. Se pravi, da bi imeli neke vrste bonus za. Uh, okolju prijazno ravnanje. Torej, to bi bil eh, način, eh, kako spodbujati eh, izboljšanje okoljske bilance pomorskega prometa. Potem gre seveda tudi za hitro izvajanje tretjega svežnja in gospa Tikao je tudi že omenila eh, memorandum o eh, do govoru glede pregleda na osnovi tveganja, to je gotovo boljše kot fiksen odstotni delež in mislim, da bomo s tem ustvarili tudi določene spodbude in da bomo tudi honorirali primirno ravnanje. Potem eh, države, ki še niso na belem seznamu, naj se ustrezno potrudijo kar zadeva gradnjo ladi in eh, vzdrževanje radi obst, eh, obstaja seveda tudi eh, določena konkurenca. Pri tem moramo biti seveda skrbni. Prejšnji teden smo imeli primer, ko je eh, nizozemska ladja pomagala pri reševanju nemške ladje. Torej, tu morajo eh, sodelovati res vsi. Potem na naslov komisarja eh, treba je paziti na to, kako iz eh, tega poročila narediti nekaj konkretnega. Najlepša hvala. Hvala, gospod Fandalen. Sedaj je končana razprava o tem. Glasovanje bo čez dva tedna med delnim zasedanjem v Bruslu. let me to welcome commissioner Kroes. Welcome. E, torej, komisarja se zamenjata, sedaj je na vrsti.